dichiaro ripresa la sessione zasedanje parlamenta ki smo ga prekinili 5. oktobra se nadaljuje kolegice in kolegi preden bomo začeli z današnjim plenarnim zasedanjem želim spomniti na žrtve gozdnih požarov